prenosa osebnih podatkov na Kitajsko. Začenja komisarka v imenu komisije. Gospa Bulc, prosim. Predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, varstvo podatkov je ključnega pomena za EU in to velja tudi za prenos osebnih podatkov izven EU. Ta parlament je odigral ključno vlogo pri reformi zaščite podatkov, ki bo začela veljati 2018 in bo okrepila pravico do zaščite podatkov. Kitajska ni uveljavila nobene zakonodaje, kar se tiče zaščite osebnih podatkov. In prenose osebnih podatkov v države, ki ne zagotavljajo ustreznih standardov zaščite, so možni le, če izvoznik podatkov iz EU ponudi varovalke ali to počne pod strogo zakonodajo. Varovalke zagotavljajo uporabo orodij, kot so standardne pogodbene klauzule ali pa tudi obvezujoča pravila za podjetja, ki so še prav posebno pomembna za računalništvo v oblaku. Kar se prihodnosti tiče, boste nadzor in izvrševanje zakonodaje na strani nadzornih organov v državah, članicah in sodišč. Nacionalni organi imajo učinkovita pooblastila za posredovanje. Imajo pooblastila, da blokirajo in uredijo prenos podatkov lahko uveljavijo tudi začasno ali trajno prepoved procesiranja. Evropska komisija ni v dvostranskih pogovorjih s Kitajsko, kar se tiče zaščite osebnih podatkov, smo pa odreženi v delo APK v sodelovanju EU-Azija in članica tega je tudi Kitajska glede tega vprašanja. Evropska unija je v dialogu z APK-om, da pojasnimo zahteve po evropski zakonodaji, za pravila za podjetja, ki prenašajo podatke na mednarodni ravni. Kar se tiče zahteve po lokalizaciji podatkov, pa je pomislek tudi dostop javnih organov do osebnih podatkov, ki se prenašajo iz EU na Kitajsko. Obseg dostopa zadeva tudi veljavnost določb in prenos sam na Kitajsko. Zato mislimo, da so nadzorni organi držav članicah tisti, ki lahko izvršujejo direktivo o zaščiti podatkov. Kitajska je predlagala in sprejela nekaj ured in zakonodaje, kar se tiče kibernetske in nacionalne varnosti v zadnjih 18 mesecih. Komisija pozdravlja priložnost, da podamo pripombe na to in pozdravlja prizadevanja Kitajske za več preglednosti v zakonodajnem postopku. Komisija je Kitajski jasno povedala, da globalna podjetja morajo prenašati in tudi hraniti osebne podatke na različnih lokacijah v komercialne, nadzorne in druge namene. Kitajski varnostni vidiki, kar se kibernetske varnosti tiče, morajo biti obravnavani sorazmerno. To ne sme ustvarjati nepotrebnih ovir za dostop do trga in neizpolnjevanja zahtev STO. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka Bulc. Sedaj pa razprava. Začenja kolega Fos. Minuta. Ah, kolega Fos. A, ah, zdaj. Hvala lepa, predsedujoči komisarka kot ste že omenili. S Kitajsko smo daleč oddaljeni od tega, da bi imeli ustrezno raven zaščite za osebne podatke. Kot se sedaj pogajamo tudi ZDA in tudi prenos podatkov na Kitajsko je že realnost prekačevalništva v oblaku ali tudi prek platforme Alibaba. In naši nadzorni organi pa tudi aktivisti, pravzaprav spohne slišijo o tem, kako se to razvija. Tako ugotavljamo tudi v primeru ZDA. Zato sprašujem komisijo, kako lahko jamčimo, da bodo standardi eh, varstva podatkov pri prenosu, ki jih že imamo, se držali pri prenosu podatkov na Kitajsko in kako lahko zagotovimo, da bodo nadzorni organi za varstvo podatkov, ki so pravzaprav odgovorni za to prevzeli ustrezno vlogo. Kako jim lahko namenimo še boljšo vlogo, kot jo imajo do sedaj, kajti mislim, da se do sedaj ne dogaja ravno dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Foss. Sedaj pa tri minute, kolega Mamikins. Hvala lepa. Spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. Na kitajskem še ni ustrezne zaščite osebnih podatkov. Kitajska ne izvršuje zakonodaje, ki specifično govori o prenosu, zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. Kitajska tudi nima nobenega sporozuma z EU ali podobno organizacijo tudi ne ZDA o varnem pristanu. Evropski model ni mednarodni standard. Kitajska in EU sta si različni, kar se tiče pristopa do procesiranja podatkov. Na kitajskem ne gre za posameznike, kot je to v EU, temveč za potrošnike. Ni tudi nadzornega organa ali državne agencije, ki bi nadzorovala zaščito osebnih podatkov. In to je edina učinkovita zaščita. V zadnjih nekaj letih je Kitajska sprejela nekaj zakonodaje na tem področju. To pobudo je potrebno še ukrepiti in nadzorovati trgovinske odnose je potrebno urediti tudi na podlagi zaščite osebnih podatkov in Kitajska bo imela priložnost pokazati, da so nedavna prizadevanja del dosledne politike in ne samo izgovor za to, da bodo dobili več notranjih in zonanih informacij. Politika je bila oblikovana najprej na podlagi temeljnih standardov za zaščito podatkov, temeljnih pravic, prenosa podatkov in mehanizmov za izvrševanje. Spoštovane kolegi in kolegice, odnosi med Kitajsko in EU na ravni zaščite osebnih podatkov morajo premagati še veliko težav. Vendar pa, če obe strani si to želite, ima lahko uspeh. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Mamikin, sedaj pa minuta kolegica von Stork. Hvala lepa. V okviru plenarne razprave govorimo o standardih pri prenosu osebnih podatkov na Kitajsko. Mi, alternativna za Nemčijo, si želimo okvirni program za ustrezen nadzor podatkov in to za vse elemente osebnih podatkov potrebujemo visoko raven zaščite osebnih podatkov. 6. oktober 2015 je Evropsko sodišče določilo standarde za osebne podatke in to zelo podrobno. Pravna gotovost pri posredovanju osebnih podatkov in zaščita teh podatkov je ključnega pomena za zaupanje državljanov. In če državljani izgubijo zaupanje, potem vidite, kaj se zgodi. Zapustijo EU, Ustrajati moramo torej na tem, da bomo tako kot pri ZDA tudi pri Kitajski zagotovili najviše standarde za osebne podatke. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica von Storch. Sedaj pa kolega Zdehovski, minuta. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Res, škoda je, da se ta zanimiva tema da na dnevni red zdaj, ko je dvorana skoraj prazna. Tudi novinarju tega kaj dosti ne zanima. Češka republika je država, ki se hitro razvija, vedno več je sodelovanja in vedno več je tudi prenosa podatkov, tudi osebnih podatkov evropskih državljanov. Po mojem mnenju bi to lahko potencialno bilo nevarno, kajti Kitajska, na primer, nima nikakršne zakonodaje na tem področju, nič ne govori o obdelavi, shranjevanju in prenosu osebnih podatkov. In to je precejšnje tveganje za Evropsko unijo in njene državljane. Zato moramo imeti določene varovalke. Prenos osebnih podatkov med EU na Kitajsko in Kitajsko mora biti urejen tako, da bo se bo upoštevala evropska zakonodaja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta kolega Kelly. Uh, Hvala lepa. Komisija. kot se dejala POS in od to je bil udeležen tudi kolega Albrecht, poskušamo zagotoviti ustrezno na ščito za osebne podatke državljanov. Potem smo imeli razmere ZDA, kjer imamo sedaj ščit za zasebnost. Morda smo bili malomarni tudi v odnosih s Kitajsko. Kot smo že slišali, njihova raven zaščite ni zadostna, ni na ravni EU. Istočasno pa je vedno več pretoka podatkov na Kitajsko, vedno več se uporablja kitajskih proizvodov, programske opreme in tako dalje. Zato je ključnega pomena, da imamo dialog s Kitajsko in skušamo razširiti ščit za zasebnost, da bomo imeli torej ustrezno zaščito osebnih podatkov državljanov EU. Hvala lepa, kolega Kelly. Sedaj pa postopek HDI. Začenja kolega Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kitajska nima nobenih eh, predpisov, ki bi konkretno eh, urejali eh, zbiranje, prenos in obdelavo osebnih podatkov, prav tako nima nobenega sporozuma z Evropsko unijo. Evropski model je referenčen model, ni pa še standard na globalni ravni, vendar le pa Evropska unija omejuje prenos podatkov države, ki ne spoštujejo ustreznih standardov, kar zadeva zaščito zasebnosti, varstvo zasebnosti in izmenjava podatkov med Evropsko unijo in eh, Kitajsko vendarle postaja realnost v sedanjem okolju računalništva v oblakih. In eh, glede razširitve območja proste trgovine za dodanje za tuje investitorje, eh, je Kitajska na ta način tudi razširila to področje na računalništvo v oblakih in menim, menim da moramo to področje urediti tudi z našo zakonodajo. Ja, Hvala lepa, sedaj pa kolega Džambatski. Minuta. Hvala lepa, predsedojoči, gospe in gospodje. Evropska unija poskuša poglobiti trgovinske odnose na podlagi načela enake obravnave kar se tiče uredbe, glede varstva osebnih podatkov, pa je še nekaj vrzeli. Nekoliko skeptičen sem. Mislim, da moramo izboljšati našo zakonodajo, kar se tiče ravni zaščite podatkov. In mislim tudi, da interesi tretjih držav ne smejo biti pomembni za naša podjetja. Bilo bi nesmiselno dati prost dostop do osebnih podatkov brez ustreznih ravni zaščite. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj za zaključek postopka Catch DI pa še kolega Jakovčič. Še enkrat hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Naše poslovanje s Kitajsko je vse obsežnejše, vse bolj pogosto, eh, vse močnejše, vse bolj kompleksno. Dejstvo je, da imamo opravka z državo, ki nima ustreznih sistemov za varovanje podatkov, pa tako nima sisteme varstva osebnih podatkov. In tu naletimo na resen problem. In na ta problem eh, bomo naleteli delaj s Kitajsko, tudi s številnimi drugimi državami, s katerimi poslujemo, kajti varstvo podatkov naših državljanov je vedno vprašanje, ki je zelo sumljivo že po naravi. Tako da morajo bilo bolje, da se ne pogovarjamo o enkrat o podatkih, ki gredo preko Atlantika, drugič o podatkih, ki gredo na Kitajsko. Dajmo poskusiti eh, nekaj drugega. Dajmo Eh, resnično sodelovati z ZDA, z drugimi partnerji in vzpostaviti prve koncepte kibernetske varnosti na svetu. Kajti, kaj tako kot potrebujemo fizično varnost, tako potrebujemo tudi kibernetsko varnost. In resnično ne vidim nobenega razloga, zakaj Evropska unija in njeni partnerji ne bi takoj začeli z delom na tem področju. Hvala. Danka, Hvala, kolega Jakovčič. S tem smo zaključili postopek. Eh, proste razprave. Za zaključek razprave dajem besedo še enkrat gospe komisarki Bukic. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa za vaše koristne prispevke. Jasno je, da današnji digitalni svet čezmejni pretok podatkov, vse to je nepogrešljivo za naša gospodarstva in družbo. Uh, posebno pozornost treba posvetiti prenosu osebnih podatkov. Tukaj treba zagotoviti pravice državljanom, kakor jim eh, te pravice zagotavlja naša listina in pa sekundarna zakonodaja. V tem smislu bi želela izpostaviti naslednje. Primeren prenos podatkov lahko poteka samo, če bomo uh, vključili tudi smiselne varovalke. Eh, te, za te varovalke lahko um, poskrbimo z zavezujočimi klauzulami za eh, pošiljatelja in, in uh, podatkov in uh, tistem tistemu, ki sprejme podatke, na ta način eh, lahko preprečimo zlorabo podatkov ali pa izgubo podatkov, neautorizirano razkritje in tako naprej. Eh, če gre za prenos občutljivih podatkov, moramo biti še posebej eh, pozorni, ko gre za zahteve za dostop do teh podatkov strani tretjih držav ali oblasti in pozorni moramo biti, če gre za nedovoljen dostop do, do teh podatkov. Eh, treba je poskrbeti tudi za pravila o izbrisu podatkov ali pa za kompenzacijo osebi, če je oškodovana zaradi kršitve varstva podatkov. Prav tako mora. Uh, mora do, morajo posamezne osebe and or a court of the member state uh, Eh, skratka, treba je tudi poskrbeti za ustrezne um, za razjasnitev sodne pristojnosti, ko gre za prenos podatkov. Ko gre za prenos med posamezni elementi multinacionalne skupine, se lahko tukaj nadzorniki nanašajo na korporativna pravila, ki veljajo v Evropski uniji. Če gre za posameznike, katerih podatki so procesirani, pa lahko kot eh, tretje strani zahtevajo skladnost s temi pravili Eh, pred eh, organom za varstvo podatkov in lahko sprožijo tudi ehm, postopek pred Evropskim sodiščem. Države članice, eh, ki prenašajo zakonodajo o mora ustrezno prenesti zakonodajo o varstvu podatkov. To v vseh državah, kamor te multinacionalne entitete prenašajo podatke. Evropska komisija bo še naprej uh, sodelovala v, v dialogu z eh, Kitajsko eh, in v dialogu z drugimi akteri iz Južne Azije, Jugoshodne Azije in Latinske Amerike in se naprej si bomo prizadevali za varstvo zasebnih podatkov. O, Hvala lepa, komisarka. S tem je zaključena razprava o prenosu osebnih podatkov na Kitajsko.